preden začnemo s plenarnim zasedanjem bi rad v imenu parlamenta izrekel sožalje žrtvam in družinam žrtev ki so jih ubili zaradi verskih in drugih prepričanj.